prihodnosti. Poleg tega bi to moral biti instrument, s katerim bi Evropska unija izrazila solidarnost z odpoščenimi delavci. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12.30. Na dnevnem redu je sedaj poročilo Kurta Lehnerja. Gre za povezovanje poslovnih registrov. Besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Vemo, kako pomembni so eh, registri podjetja, eh, podjetev oziroma eh, drugih družb. To je razvidno iz tega, da se številne poslovne direktive že iz leta 68 ukvarjajo z tem vprašanjem. Leta 2003 smo imeli eno bistveno spremembo, kjer je bilo predpisano elektronsko vodenje teh registrov in eh, to je že izboljšalo čezmejni dostop. Vendar pa se registr še vedno vodi na nacionalni ravni in upisuje se samo to, kar se lahko na nacionalni ravni unaša, eh, zato kar so nacionalne države pristojne in eh, to se tudi ne bo hitro spremenilo. To, da je sedaj čezmejni dostop možen, Eh, je sicer za pozdraviti, ampak eh, dostop je potrebno izboljšati. Problematika ima dva vidika. Eh, dostop za državljane oziroma za vsako osebo, ki je zainteresirana, ne glede na to, ali gre za člana sindikata, za pravnika, za delavca, dostop za vse te ljudi bi morali izboljšati in to v čezmejnem smislu. Potem interoperabilnost, se pravi, uh, Eh, povezovanje teh registrov je prav tako potrebno izboljšati. Tukaj gre predvsem za, tista, za tiste primere, kjer eh, je podjetje, kjer ima, ima podjetje glavni sedež v neki državi, kjer ima podružnico v drugi državi in kjer eh, potem iz izvorni državi potrebuje preveč časa za to, da bi vnesli podatke tudi iz drugega sedeža tega podjetja. Te postopke bi lahko avtomatizirali. Prizadevanja komisije so uh, Ehm, so velika. Ehm, potrebno je tudi zmanjšati stroške, spodbujati notranji trg in vse to lahko dosežemo za temi eh, ukrepi. Potem eh, naj podarim tudi to, da informacije iz trgovinskih registrov niso za primerjati z drugimi registri. Ti imajo pravno iz, moč pravne izjave in ta je pač eh, raznolika od države do države. Zato morajo uporabniki biti opozorjeni na to, tako da ne bodo preprosto svoje uh, Eh, svojih podatkov prenesli v neke registre v drugih državah članicah. Eh, prav tako bi lahko poenotili formate, jih standardizirali, lahko bi imeli skupen portal, iz katerega bi vse to bilo dostopno, lahko bi izboljšali jezik, tako da bi bili registri na voljo v vseh eh, uradnih jezikih. Um, glede tega obstajajo že številne pobude. Tukaj bi želel omeniti EBR, tako imenovano pobudo o Evropskem poslovnem registru, tudi Bright, interoperabilnost poslovnega registra po vsej Evropi. Z temi instrumenti bi lahko vse skupaj poglobili, izboljšali. Ima sta pa ta dva projekta eh, to slabost, da potekata eh, na eh, prostovoljni način in da so tudi še v na stopni preizkušanja. Niti parlament, niti jaz eh, nimam tehničnega strokovnega znanja za to, da bi to popolnoma odpravili, ampak gre za to, da bi za temi pobudami želeli vse skupaj pospešiti in to je tudi enotno mnenje mojih kolegov. Uspešni bomo samo pod pogojem, če bomo eh, vsi podprli te pobude kot zakonodajni predlog bi lahko eh, zahtevali, da oziroma bi lahko argumentirali, da če prostovoljno že vse skupaj deluje, da ne potrebujemo zakonodajne pobude, vendar pa bi lahko eh, že z tehničnimi izboljšavami dosegli, da bi se udeležile vse države pri teh eh, pobudah. Torej upam, da bo moje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 poslovni registri še niso povezani in to gre za neuspeh komisije, ki vse skupaj koordinira. Že tri leta so države zavezane imeti elektronske registre. 19 držav članic je svoje informacije že posredovalo v projekt Evropskega poslovnega registra. Kakovost podatkov in njihova zanesljivost pa je različna. Uh, v nekaterih državah članicah niti ni predvidena odgovornost za pravilnost podatkov. E, zato pozivam komisijo naj bo posebej pozorna na to vprašanje in upam, da bo preostalih osem držav podprlo in se vključilo v ta projekt. Čezmejna dostopnost registrov je izredno pomembna ne samo za upnike. Najlepša hvala. Nein, eigentlich nicht, Frau Tickau frau präsidentin! najprej naj se poročevalcu gospodu lechnerju zahvalim za dobro sodelovanje. E, uspelo nam je najti dobre kompromise. če na kratko izpostavim ključne točke najprej e, zavezujoče sodelovanje vseh držav članic kar je že bilo omenjeno potem drugič javni dostop preko enega dostopnega portala in pa tretjič eh, zaščita potrošnikov, namreč informacije morajo biti ažurne in zanesljive kar je izredno pomembno za potrošnike, ravno tako pa morajo biti ti ustrezno obveščeni o pravni veljavnosti podatkov. Konec koncev pa mora biti sistem prijazen uporabnikom in koristen v praksi. Komisija pa bo tista, ki bo tehnično rešila ta problem. Najlepša hvala, gospod Tiko, imam besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. V Evropi 27 držav članic 90 odstotkov vseh podjetij predstavljajo male in srednje velika podjetja, zato je povezovanje poslovnih registrov nujni predpogoj za delovanje notranjega trga. Od 1. januara 2007 morajo vsi registri biti na voljo tudi na spletu v vseh državah članicah, vendar so standardi glede poslovnih registrov zelo različni, ko gre naprimer za pogoje iskanja, za iskalnike, za jezike, ki se uporabljajo in tako naprej. Države članice bi morale sodelovati pri projektih, kot je naprimer projekt Brite interoperabilnost poslovnega registra po vsej Evropi ali pa projekt o evropskem trgu in tako naprej. Mislim, da bi morali vsi sodelovati pri izmenjavi informacij, kajti mislim, da bi več kot 160 milijonov evrov privrčevali letno. Potem je tu še pobuda izdajanja računov, ki je prav tako zelo pomembna. Hvala. Najlepša hvala, gospa Benova. Ja, film dank. Ďakujem vám pekne. Najlepša hvala, hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Spreča vseh prednosti notranjega trga in vedno večjih priložnosti za trgovino je harmonizacija podatkov v registrih in tudi pridobivanja podatkov nujna. Če nam bo dejansko uspelo povezati poslovne registre, bomo s tem udeležencem delo ne samo olajšali, temveč bomo s tem tudi okrepili njihovo vlogo, kajti ključna beseda tukaj je preglednost in pa pravna varnost. Zato mislim, da je nujno podatke harmonizirati in to v vseh državah članicah. Na ta način bi prispevali k bistveno večji preglednosti, ravno tako pa bodo ti podatki bolj koristni, tudi naprimer, ko pride do spremembe sedeža nekega podjetja ali ko pride do ustanovitve podružnic v drugih državah, združitev in podobnega. Na ta način si bomo zelo olajšali delo. Hvala. Hvala. Kolegica Kil Nilsen ste prosili za besedo. Ne, dobro, prihranimo nekaj časa. E, potem pa kar dajem besedo komisarju, gospodu Čološu v imenu komisije. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Povezovanje poslovnih registrov je zelo koristen instrument za to, da se poveča preglednost gospodarskih subjektov, za to, da se poveča zaupanje in da se poveča dostop malih in srednjih velikih podjetij do notranjega trga. Hvala lepa odboru Juri in poročevalcu Lehnerju za to poročilo. Naša mnenja sovpadajo v veliki meri. Komisija bo najkasneje v začetku leta 2011 predstavila tudi zakonodajne predloge, ki bodo zagotovo upoštevali tudi vaše sklepe. Finančna in gospodarska kriza je izpostavila pomen preglednosti na finančnem trgu. Celo več kot to je izpostavila. Če želimo, da bi državljani imeli zaupanje v trg, jim moramo zagotoviti dostop do uradnih, zanesljivih in nažurnih podatkov v zvezi s podjetji. Poslovni registri pri tem igrajo zelo pomembno vlogo, kaj ti posredujejo informacije o samih podjetjih in te informacije so seveda preko registrov na voljo tudi državljanov. Če je omogočen dostop do teh informacij, podatkov v registru v določeni državi članici, to še ne pomeni, da lahko vsak nemoteno dostopa do njih, kajti lahko se pojavijo jezikovne ali tehnične ali kakšne druge težave. Zato bi morali zagotoviti vsem, tako delavcem kot delodajalcem, kot tudi podjetjem, dostop do teh podatkov. Hvala lepa gospodu Lehnirju, da je to tudi izpostavil. Poleg tega se mi zdi, da bi morali bolj jasno izpostaviti tudi zmanjšanje upravnega bremena, do katerega bi lahko prišlo, če bi bili poslovni registri med seboj povezani. Ne želimo na noben način dodatno finančno obremenjevati podjetje, niti posredno, niti neposredno. Zato predlagam, da vse države članice obvezno začnejo sodelovati v tem mehanizmu. Vendar mehanizem za sodelovanje ne bo smiselen, če ga ne bodo podpirale vse države članice. Kar pa zadeva sodelovanje pri posodabljanju teh poslovnih registrov komisija predlaga, da se sprejme tudi zakonodajni predlog za tak mehanizem, v katerem bi bile države članice dolžne sodelovati. Tu gre, po mojem mnenju, za zelo pomemben del notranjega trga. Poleg tega treba poskrbeti za enoten dostop do teh informacij. V nacionalnih registrih so na voljo določene informacije, do katerih bi morali imeti dostop ne samo državljani posamezne države ali podjetja ali upravni organi, temveč tudi organi državljani in drugi iz drugih držav. Zato predlagam, da so vse te informacije v registrih na voljo v vseh jezikih Unije. To je sine qua non pogoj za vzpostavitev notrnega trga, ki bo deloval za državljane. Poslovni registri morajo jasno obveščati o tem, kakšne informacije so pravzaprav na voljo in kaj te informacije pomenijo, kaj ti posamezne informacije se razlikujejo med posameznimi državami. Podatki, ki bodo na voljo v registrih, pa morajo biti zanesljivi, posodobljeni in predvsem pregledni. To je tudi sporočilo, ki ga posreduje komisija. Vsaka pobuda komisije bo zagotovo spoštovala tudi varovanje osebnih in poslovnih podatkov. Gospod in gospodje, poročilo Lehner jasno kaže na to, da se je parlament odločno zauzel za to, da prispeva k boljši povezanosti poslovnih registrov. To bo prispevalo k dobrobiti državljanov in podjetij. S tem bomo spodbudili tudi notranji trg. Komisija je tega dejstva zelo vesela in že nestrpno čaka na sprejetje tega poročila na plenarnem zasedanju. Hvala. Najlepša hvala gospodu komisarju. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.30. V skladu z dnevnim redom pa sedaj prehajamo na poročilo gospoda Cvivke o izvajanju in pregledu uredbe sveta o pristojnostih in priznavanju in izvrševanju.